tu o izidih oziroma rezultatih. Zlasti odbor za enakost žensk se je spopadal s temi pomembnimi izzivi. Hvala lepa. Debate. Hvala lepa, gospod komisar. Razpravo zaključujem. Glasovali bomo jutri ob 12. Eh, dalším bodem pořadu jednání je zpráva. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za poročilo gospe Irače Garcia Perez, delovni pogoj žensk v sektorju storitev. Beseda dobi poročevalka. Štiri minute, prosim. Gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sektor storitev predstavlja skoraj 70 odstotkov vseh delovnih mest v Evropski uniji. 83 odstotkov aktivnega ženskega prebivalstva dela v sektorju sodovitev. Kot tak je ta sektor zelo pomemben. Komisija se mora osredotočiti na ta sektor pri svojem delu. Najprej ne se zahvalim vsem, ki so prispevali predloge sprememb k tem poročilu in vsem kolegom in kolegicam, ki so omogočili moje delo in pripravo tega poročila, ki je pred nami. Negotova narava delovnih pogojev, digitalna ločnica, stekleni strop. To so vse vprašanja, ki so temeljnega pomena, ko gre za enakost žensk na trgu dela. Zelo pomembno je, da izpostavimo nekatera pomembna vprašanja, ki so pripeljala do pomembne razprave v našem odboru. Najprej ne omenim fleksibilnost oziroma prilagodljivost. Prilagodljivost lahko ženskam omogoči boljšo vključenost v trg, na trg dela, omogoča jim združevanje poklicnega in zasebnega življenja in družinskega življenja. Obenem pa ne smemo, ne smemo omogočiti, da ta prilagodljivost pomeni negotovost gre za prilagodljivost, ki omogoči ženskam, da združijo poklicno in družinsko življenje. Prilagodljivost ne sme biti negativna. Še nekaj se je izkazalo pri pripravi tega poročila in sicer vprašanje zaposlitve za skrajšani delovni čas. Številne pogodbe za krajši ali skrajšani delovni čas so v Evropi rezultat prisile, ampak ne, to mora biti nekaj, kar bo pozitivno, ne, nekaj, kar bodo naložili moški ženskam. Ženska moramo omogočiti res, da uskladijo svoje poklicno in družinsko življenje. Ne smemo prepustiti vsega bremena na rame žensk. Pri pripravi tega poročila smo govorili tudi o pomenu javnega sektorja in storitev javnega sektorja, ki skrbijo za otroke, za invalidne osebe in za ranljive osebe v družbi. Velik odstotek ljudi, ki uporablja storitve javnega sektorja, so prav ženske. Zato potrebujemo brezplačne storitve. Ne moremo, ne moremo dopustiti, da pride do opuščanja teh javnih storitev, te socialne ali družbene storitve, je treba še naprej izvajati, zato da se ženskam omogoči boljša vključenost na trg dela. Potem pa je tu še razlika v plačilu. O tem smo v našem parlamentu že veliko krat govorili. Ženske so veliko krat zaposlene na negotovih delovnih mestih in so zaposlene za skrajšan delovni čas. In razlike v plačilju so veliko krat posledica tega. To pa vpliva tudi na prihodne pokojninske pravice teh istih žensk, ki bodo imele niže pokojnine kot njihovi moški kolegi. Treba je poskusiti zmanjšati te razlike v plačilu. Potem je tu še vprašanje plačne politike, delovnih pogojev v podjetjih, ki gredo v stečaj. To so vprašanja, na katera moramo misliti pri razpravah o teh vprašanjih. Potem pa ne smemo pozabiti tudi na direktivo o porodniškem dopustu. To je vprašanje, o katerem parlament razpravlja že nekaj časa. Tu ne gre samo za pravice porodnic, ampak tudi za pravice očetov, ne samo mater. Ne smemo dovoliti, da sedanja finančna kriza še spodkoplje pravice žensk na trgu dela. Breme je predvsem na ramenih žensk in tistih, ki so najbolj ogroženi. In to vpliva na možnost vključevanja žensk na trg dela. In to smo preučevali pri pripravi tega poročila. Hvala lepa. Zdaj pa postopek HDI. Prva je gospa Škrilevska. Hvala lepa predsedujoči. Jutri bomo glasovali še o nekem drugem poročilu in sicer o delovnih pogojih žensk v sektorju storitev. Več kot 25 odstotkov žensk je zaposlenih v sektorju storitev in zaradi tega se ženske srečujejo številnimi težavami, veliko krat so tudi preveč eh, kvalificirane, preveč usposobljene. Ženske se srečujejo s številnimi težavami in poskus, poskušajo uskladiti poklicno in zasebno življenje. Zato je treba zagotoviti ustrezno infrastrukturo, zato da bomo lahko skrbeli za otroke žensk, ki so zaposlene. Tudi sindikati bi, morali, bi si morali prizadevati za boljšo oceno stanja. Hvala lepa, zdaj pa gospa Vertman. Hvala lepa. Še vedno je žalostno dejstvo, vendar pa je res. Ženske še vedno zaslužijo 16,4 odstotka manj kot moški v EU in predstavljajo 8 odstotkov 80-odstotni 80 delež tistih, ki zaslužijo slabo. Pri nas so ženske tudi zaslužile predvsem manj kot moški. Različne stopne plačil imamo. Leta 2010 je samo eden od sedmih eh, predstavnikov eh, sveta podjetij ženska. Ženske moramo sprejeti tako kot moške. Delovni čas, ki bo dovoljeval združevanje dela in eh, družinskega življenja, bo tista prava pot. To moramo omogočiti. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja pa je gospa Penjova. Vam, pekni, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kar se storitev tiče, skoraj 70 odstotkov vseh zaposlenih je žensk. To pomeni levji delež zaposlenih. Veliko več žensk dela na tem področju kot moških. Prihaja pa do določenih težav. Imamo zelo veliko stereotipov. Kje so korenine letih? Očitno imamo tako imenovane ženske in tako imenovane moške poklice. ženski poklici so običajno povezani s poklici, ki vsebujejo to, kar ženske počnejo že tako in tako v gospodinstvu. In ta dela so slabo plačana. Imamo pa zelo velik, velik razkorak med plačilom žensk in moških. 17 odstotkov manj zaslužijo ženske kot moške v poprečju. Poleg tega je 80 odstotkov vseh slabo plačanih na splošno žensk po drugi strani pa imamo 65 odstotkov diplomirank, torej več kot moških. Zelo malo pa jih je zastopanih v podjetjih. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je gospod Obermajer. Hvala lepa, predsedujoči. 83,81 odstotka zaposlenih ženske, zaposlenih v sektorju storitev. Potem pa lahko potem tudi ugotovimo, da se to osredotoča na določena področja. Medijacija, marketing, nega in to ne samo zaradi družbenih stereotipov, kot je zapisano v poročilu. Ženske prinašajo specifične posebne sposobnosti. Marketing, medijacija sta tipična ženska poklica, ker so ženske boljše pri tem, kako se vživljajo v druge ljudi kot moški. Seveda imamo tudi več moških vodovodarjev kot ženskih. Potrebno je ustrezno plačati zaposlene v določenih poklicih in seveda zato tudi skrajšanje delovni čas ne sme voditi v revščino. Mr. Obermeyer, will you accept Hvala. Um, moda Katica za gospoda Obermajera, sprejmete? Ja, hvala lepa. Zanima me, gospod Obermajer, ali menite, da bi lahko imeli več žensk političark glede na naše odlične zmogljivosti za medijacijo, za posredovanje, ki jih zelo potrebujemo v politiki. Hvala, gospod Obermajer. Hvala lepa za to vprašanje. Že v vodoma sem dejal, da za razliko, ženske za razliko od moških večinoma imajo sposobnost oživljanja se v čustva drugih. In to je pomembno tudi za politiko. Zato mislim, da bi na področju politike, pa tudi na vodstvenih ravneh, lahko imeli več žensk. Pomembno pa je, da to zagotovimo brez kvot. Mislim, da so kvote napačna pot. Dam pa popolnoma prav, kolegici potrebno je zagotoviti enako plačilo. To bi bil velik korak naprej. Hvala lepa. Sprejmete še eno, še en modri karton od gospe Tiškove. Reagovati na jednu vec. Hvala lepa. Naj se odzovem na nekaj, kar ste dejali. Namreč ali potrebujemo več vzgojiteljev, moških vzgojiteljev v vrcih, če ste to dejali, moram vprašati, zakaj pa ne bi imeli več vzgojiteljev. Koliko otrok imate, koliko krat ste bili v vrcih z njimi in koliko moških vzgojiteljev ste videli, po mojih izkušnjah, je tako, da se sicer trudimo. da bi tudi v vrcih ustvarili ravno teže med zaposlenimi moškimi in ženskami. Potrebno je, da delo poteka tako. Gospod Obermajer funktioniert. Ja, danke für die frage. Äh, Hvala lepa. Mislim, da sem jasno in glasno povedal, da seveda ne sme iti za prisilno zaposlovanje. Če imamo pač več moških in žensk, ki se zanimajo za določene poklice, je to dobro, vendar pa ne smemo prisiliti ljudi v to. Potrebno je torej približati poklice ljudem, pa naj se gre za pedagoške poklice ali nego, če bo plača više, če bo podoba boljša, ne glede na to, ali gre za moške ali ženske, bo potem dostop tako za moške in, kot za ženske boljši in se bo problem sam razrešil. Hvala lepa. Ja, nadaljujemo. Naslednja je gospa Basesko. Hvala, predsedujoči. Saj je vseeno, ali ste moški ali ženska, pogoji dela morajo biti enaki. V večini držav članic so tu velike razlike. Še posebej, kar se tiče dostopnosti do dela žensk in pa tudi, kar se tiče plač oziroma razlik na tem področju. Tu moram omeniti naslednje. Leta 2010 je le eden od sedmih članov upravnih odborov bila ženska ženske morajo najprej braniti svoje pravice in uh, iti tudi na sodišče, če je to potrebno. Delovni pogoji žensk v sektorju storitev eh, so tudi predmet izjave mednarodne organizacije dela, kar se tiče temeljnih pravic na tem področju. In eh, zahteva se, da se upoštevajo vsa načela na tem področju za ženske. Borska. Sledi gospa. Naslednja je gospa Zaborska. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Hvala lepa, gospod predsedoči, gospod komisár. Vem, da je v tem sektorju veliko težav. Po poročilu potrebujemo več učiteljev, več zdravnikov, veliko učiteljic in zdravnikov že, zdravnic že imamo, v podjetjih pa imamo preveč direktorjev in premalo direktoric. To moramo spremeniti ženske morajo dobiti možnost združiti poklicno in družinsko življenje. Zelo pomembno za veliko ljudi je, ali imajo zdravnika ali zdravnico. Do leta 2020 bi naj tri četrtine vseh žensk in moških bili zaposleni. Ekonomsko bo potrebno delati. Učitelji se bodo Pač učitelji bodo skrbeli za vzgoj otrok, negovalci za starejše osebe. Žal mi je, da ženskam, ki so se prostovoljno odločile pomagati družini, ne obravnavamo. Češkova. Gospod Češkova. Vážený pane predsedo, eh, je fakt. Spoštovani predsedujoči, dejstvo je, da še vedno obstajajo poklice, kjer je več moških kot žensk in tudi več žensk kot moških. To je povezano s stereotipi, ki veljajo v družbi. Strinjam se s tem, da so ženske običajno slabše plačane, da gre za horizontalno pa tudi vertikalno segregacijo na trgu delovne sile. Potrebno je spregovoriti o področju storitev kot področju z nizkim družbenim ogledom prepričana sem, da naša družba mora bolj visoko ceniti te poklice, naprimer na področju nege. Njih, po, njih mogoče nadomestiti. Sem proti preveč eh, regulative zakoni, vendar pa se strinjam z veliko zadevami, ki so poročilo. Prav tako se strinjam s prožnim delovnim časom. Ne morem pa se strinjati s tem, da bi Evropska unija podajala nove predloge in nove osnutke, ki bi zelo odločno regulirali ta sektor. Naprimer, storitve, ki zadevajo gospodinstva. Tukaj se zato specializirajo manjša podjetja, ki niso sposobna izpolniti vso, vse zakonodaje. Hvala lepa za vašo pozornost. Besedo ima gospa Miranda. Gracias, presidenta. Señor comisario, señora ponente, enhorabuena. Hvala lepa, predsedujoča, gospod komisar, gospa, gospod poročevalec. Ja, res, veliko žensk dela v sektorju storitev. Res pa je tudi, da so številne ženske zaposlene na negotovih delovnih mestih, na podcenjenih delovnih mestih, in so zaposlene za skrašeni delovni čas na črnem trgu in to zato, da lahko preživijo, čeprav so slabše plačane. Imamo veliko delovnih mest, ki v imenu prilagodljivosti omogočajo zaposlovanje žensk, vendar to pripelje do pomankanja pravic in tudi pravic žensk. Hvala lepa, gospod Miranda. Sledi gospod Tika, izvolite. Da? în 2010 în Uniunea Europeană... Leta 2010 je 80 odstotkov žensk delalo v sektorju storitev in 70 odstotkov zaposlitev za določen čas eh, je bilo tudi, oziroma za eh, Eh, delni delovni čas je bilo tudi zasedeni strani žensk. In tu je treba omogočiti in zagotoviti, da bodo te negotove razmere žensk na področju sektora storitev izboljšane. Vidimo, da se na nekaterih področjih sicer zaposlitve povečujejo, pa možnosti teh žensk, da pridejo do ustreznega dela, niso zadovoljive države članice bi morale organizirati uh, ustrezne informacije za ženske, da pridejo do delovnih mest. Hkrati mora biti to tudi predmet financiranja strani ustreznih evropskih skladov in ustrezne pokritosti strani uh, storitev IKT. Vse to je seveda pomembno za ženske na tem področju. Sledi gospod Dali, komisar. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Zahvalil bi se gospe Garcia Perez za njeno poročilo v zvezi z delovnimi pogoji žensk v sektorju storitev. Eh, to poročilo daje, jasno, eh, eh, daje eh, sežeto, vendar ne posem jasno sliko. Zagotovo ženske pogosto delajo v negotovih razmerah, zelo malo oziroma razmeroma malo možnosti imajo za napredovanje. Težave so pri usklajevanju zasebnega in poslovnega življenja in vse to seveda ni na dobri poti. Prisotnost otrok pogosto Eh, omejuje možnosti žensk in s temi zadevami se moramo začeti čim hitreje ukvarjati. Namreč ženske z otroki zagotovo ne smejo biti izključene z dela trga. Kar se tiče plačne neenakosti, manjše zastopanosti žensk na višjih položajih in težave eh, priseljenk, so vse, to so vse področja, s katerimi se moramo soočiti. Vse to je visoko na dnevnem redu prioritete komisije. Čeprav tu nimamo eh, določenega cilja v okviru strategije 2020, pa govorimo o tem, da vendarle eh, moramo 25 odstotkov zaposlitev na najpogosteje zasedenih delovnih mestih zasesti z ženskami. Prav tako je treba zmanjšati število ljudi v Evropi, ki so eh, eh, ogroženi zaradi eh, Eh, revščine za 20 milijonov v tem obdobju in tudi to si bomo prizadevali storiti. Kar se tiče okrepljene politične koordinacije, eh, je tisto, kar izhaja iz tega semestra, da države članice morajo vzpostaviti ustrezne politike za eh, razkorak na področju zaposlovanja po spolih. In ko govorimo o obdobju 2011-2012, Eh, so eh, bile v zvezi s tem pozvane eh, različne države članice. Prav tako je treba onemogočiti fiskalne ovire za to, da se bodo omogočili ustrezni prožni načini zaposlovanja in komisija je tukaj spremljala, kaj se dogaja po državah članicah. Zabeležili smo si, kaj do česa prihaja, hkrati pa ugotovili, da je treba storiti še veliko korakov. Države članice morajo storiti več konkretnih eh, korakov na tem področju in v naših pobudah govorimo o tem, govorimo o bolj vključujočem, vključujočem uh, trgu dela in torej o bolj pravični družbi. Vse to je odraženo tudi v strategiji za enakost med moškimi in ženskami, kjer se govori o eh, prečnih vprašanjih oziroma področjih, ki to zadevajo. Treba je ugotoviti pa seveda, kakšni so razlogi za razmere, v katerih smo in kako se lahko na nje ustrezno in bolj učinkovito odzovemo. Komisija se bo leta 2013 ukvarjala s plačno enakostjo, hkrati pa smo začeli s kampanjo ozaveščanja eh, na področju eh, neenakosti med spoloma. Eh, organizirane bodo tudi aktivnosti usposabljanja po podjetjih, hkrati pa bomo znova obeležili leta 2013 dan enake plače med moškimi in ženskami kar se tiče zastopanosti žensk v navodstvenih položajih, je tudi to treba bolje urediti in komisija namerava na tem področju sprejeti nekatere ukrepe na ravni Evropske unije. Kar se tiče svežnja za zaposlovanje, je tudi tam obravnavana dostopnost žensk do dela trga. Države članice morajo vzpostaviti nacionalne delovne načrte dostopa do dela in zaposlovanja oziroma oblikovanja delovnih mest, kar bo eh, imelo podporo strukturnih skladov. Ustrezne, ustrezno upravljanje na področju zaposlovalnih politik lahko tukaj omogoči tudi ženskam boljši dostop. Hkrati pa je treba upoštevati sektorski pristop svežna za zaposlovanje na področju recimo IKT storitev, zato da bodo ženske bolj ustrezno zastopanje. Tretjič. Delovno mesto je najboljše jamstvo, da se izognemo izključenosti iz družbe. Vendar pa v tem trenutku gospodarstvo je, v kakršni situaciji je, in to moramo upoštevati Naša zavezanost tukaj je jasna, želimo spodbujati uh, uh, ustrezne storitve in se ukvarjati seveda z dolgoročnimi načrti na tem področju. Vsekakor je treba ženskam zagotoviti, da bodo lahko vstopali na trg dela in mislim, da, bodo, da bo vse to, kar si je komisija zamislila, omogočilo napredek na terenu in da bo torej zmanjšalo razkorak in prepad med ženskami in moškimi. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Tako zaključujemo razpravo, glasovanje pa bo jutri opovdan. Na dnevnem redu je zdaj poročila, gos, poročilo gospoda Trianta Filidesa o okrepljeni solidarnosti znotraj Evropske unije.